pomembna razprava, ki jo s tem zaključujemo. Preden gremo na naslednjo točko dnevnega reda, pa imam eh, najavo. Kot veste, je predsednik 14. marca izrekel sankcije gospodu Karvin, Korvinu Mikaju zaradi nesprejemljivih pripomp eh, na račun žensk z 1. marca šlo je za tri ukrepe. Naprej eh, izguba pravice do eh, dnevnic za trajanje 30 dni, potem eh, suspens od vseh dejavnosti parlamenta za deset dni. Eh, v, torej, eh, šlo je za vsa zasedanja odborov in delegacij in pa še eh, Eh, prepoved, da bi tekom enega leta zastopal parlament eh, v eh, kakšni delegaciji ali medparlamentarnem forumu. Gospod Korvin Muke se je 27. marca pritožil z oprto odločitev. Predsedstvo je včeraj preučilo to pritožbo in ponovno potrdilo odločitev predsednika. Ta odločitev je s tem dokončna. Tako, zdaj pa gremo na naslednjo točko dnevnega reda, poročilo gospoda Daltona o dobritvi in nadzoru trga motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot namenjenih za taka vozila. Najprej dobi besedo za 4 minute poročevalec Daniel Dalton.